Najlepša hvala. Spoštovana gospa predsednica, spoštovani poslanci in tudi dragi kolegi. V prvi vrsti bi se vam rada zahvalila za vsa vprašanja, ki ste mi jih zastavili. Hvala za zanimivo izmenjavo mnen. Naj vam eh, zagotovim sledeče. Če bom prejela vašo podporo, če mi boste izkazali zaupanje, bom eh, obljube spremenila v eh, konkretna dejanja. Pri tem zaslušanju sem vam želela predstaviti svoje načrte. Sodelovala bom seveda z vami, z državami članicami in z socialnimi partnerji. Nova Evropska komisija želi poskrbeti za gospodarsko oživitev in za ustvarjanje novih delovnih mest želimo pomagati brezposelnim, da eh, se bodo ponovno znašli na trgu delovne sile, želimo okrepiti njihovo mobilnost in izboljšati njihove, njihovo znanje in njihove veščine. Podpirati želimo tako zaposlene, kakor tudi brezposelne in boriti se želimo proti revščini. Borili se bomo za dobre delovne pogoje, proti socialnemu dampingu in prizadevali si bomo za pravične in enake možnosti za vse na trgu delovne sile. To so zelo jasni cilje, ki smo si jih zastavili. Da bi lahko te cilje tudi uresničili, pa bomo seveda morali uporabiti instrumente, ki so nam na voljo. Prihodnja komisija bo 300 milijard evrov namenila za ustvarjanje novih delovnih mest. 10 odstotkov celotnega evropskega proračuna to predstavlja v mojem portfelju in vsa sredstva bom osredotočila na cilje, ki sem jih ravno kar izpostavila, torej na ustvarjanje novih delovnih mest, krepitev socialne pravičnosti in boj proti revščini. Jamstvo za mlade bo ena izmed mojih glavnih prednostnih nalog in ta instrument mora biti povsem izveden v vseh državah članicah, pri tem ne želim nobenih zamud potrebujemo konkretne, merljive in uh, dolgoročne rezultate. Seveda je to povezano z evropskim semestrom. Potrebne bodo reforme v državah članicah, ki jih bo potrebno oceniti tudi iz eh, socialnega vidika. Dragi kolegi, nova komisija želi doseči te cilje združena, enotna in pod vodstvom Žan-Kloda Junkarja. Pri tem želimo sodelovati z tem parlamentom in seveda z državami članicami in socialnimi partnerji. Vemo seveda, da se srečujemo z velikimi izzivi in eh, uspešni bomo le, če se bomo z temi izzivi soočili skupaj. Če bomo čez pet let lahko rekli, danes imamo v Evropi več delovnih mest in uh, manj revščine, potem bomo vedeli, da smo res spremenili življenja državljanov. Kot sem dejala v svoji uvodni izjavi, je najpomembneje to, kar Evropa pomeni državljanom. Najlepša hvala za vaše sodelovanje. Še enkrat najlepša hvala, gospod Tyson. Hvala lepa vsem poslancem, ki ste sodelovali v današnji razpravi. Seja koordinatorjev bo potekala za zaprtimi vrati. Ocenili bomo današnje zaslišanje in ta seja bo potekala od enih do dveh v dvorani ASP 5G2. seja koordinatorjev za oceno tega zaslišanja bo torej ob enih v dvorani ASP 5G2. Najlepša hvala.